prosim da zasedete svoja mesta gospe in gospodje prosim da se usedete drage kolegice in kolegi pred desetimi dnevi je prišlo do najbolj brutalnega napada na francijo.